Ja. Der Kollegs, good afternoon, please. Kolegice in kolegi, lep popovdan, prosim vas, da sedete, da začnemo sejo in prosim pripravite slušalke, kaj ti govorila bom v litvanščini. Taigi, gerbėmi kolegos, tesim posėdį ir... Uh, Kolegice in kolegi, nadaljujemo z delom. Ime mi je Vilje Blinkevič Jute in v čast in veselje mi je, da kot prejšnja predsednica odbora eh, začasno vodim eh, to sejo. Naša naloga danes je, da sestavimo predsedstvo odbora. Eh, To pomeni, da moramo izvoliti predsednika, predsednico in štiri podpredsednike oziroma podpredsednice in sicer na eh, podlagi 213. člena poslovnika. In sedaj želim eh, eh navesti, navesti im, imena Eva Kopač, gospa Peti Kajnen, eh, gospa Eva Kopač nadomešča gospo Lukačevsko in gospa Herzberger Popana, eh, gospo Ernest. Sedaj pa eh, sledi eh, volitev predsednice oziroma predsednika. Eh, sklepčnost je zagotovljena in zato lahko nadaljujemo z izvolitvijo. Prosim vas, da predlagate kandidate, kandidatke. Yes, you, Hvala, gospa predsednica. Za skupino SND predlagamo našo kandidatko Evelina Rignar iz Avstrije. You, Hvala. Okay. Uh, tai, pirmiausia, aš noriu paklausti odzvala. Najprej želim vprašati gospod Ivelin Rignar, ali se strinja s to kandidaturo. Noriu pranešti. Dobro, gospa Rignar se strinja in gospa Rignar je polnopravna članica tega odbora podala je izjavo o finančnih interesih in tudi izjavo o primernem eh, ravnanju. Ker ni nobenega drugega kandidata oziroma kandidatke, predlagam, da z aplauzom potrdimo gospod Igner kot predsednico. Michelle, I am asking you to give the floor, please. And Prosim vas, da pridete tu v predsedstvo in prevzamete predsedstvo. Hvala lepa za zaupanje. Preden bomo šli na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer kandidati za podpredsednika, želim um, podati nekaj uvodnih izjav glede mene in tudi mojih namenov. Um, sem Evelin Regner, sem avstrijska poslanka v Evropskem parlamentu in sicer sem tu že deset let in bi rekla, da imam kar eh, dovolj izkušen. Eh, še vedno pa sem zelo entuzijastična za to evropsko delo. Sem feministka, sem sindikalistka in sem mati dveh otrok. Tako da vem, da eh, se moramo za vse boriti, nič ni na, nam ni podarjen, podarjeno in to še posebej velja za odbor za ženske. Skupaj z vami se želim boriti za Evropo enakih eh, možnosti za vse, za Evropo, kjer se žensk ne bo nadlegovalo, feministično Evropo. In želim si, da ni nobenega razlikovanja glede tega, kdo koga ljubi. Moramo nadaljevati ta boj za prenehanje um, diskriminacije oseb LGBTI. Um, temu se želim na vsak način posvetiti kot predsednica. Veliko čast mi je, da. Eh, lahko predsedujem v tem odboru, kajti mislim, da je odbor za ženske pravo mesto za nadaljevanje pomembnega boja za enakost. Eh, gre eh, najprej za to, da smo finančno neodvisni. To je nekaj, kar je bistvenega pomena, ne glede na to, kdo si, ali si moški ali ženska, ne glede na to, koga ljubiš, moramo krepiti svojo moč, da premagamo to vrzel v plačah in to je del DNK-ja Evropske unije. Naše, naša pogodba nam. Je osnova za to že toliko desetletij, ampak kljub temu um, nas čaka še veliko dela in tega se vsi zavedamo. Moramo se uh, boriti proti nazadovanju na področju pravic žensk in skupnosti LGBTI. Naša dožnost je, da zagotovimo, da bo Istanbulska konvencija uveljavljena povsod v Evropi in naši odgovornosti je, da bodo ženske povsod po Evropi lahko same odločale o svojih, svojem telesu. Go, bo, borimo se za enakost eh, zastopanosti spolov v politiki in v ekonomiji. Kot eh, poročevalka eh, žensk v upravnih odborih že dolgo čakamo, da svet prekine blokado, že šest let. Vem pa, da imamo um, potrpljenje in um, da nam bo konec koncev potem to tudi uspelo. Tako kot eh, smo sedaj v tej dvorani, vsi se zauzemamo za to. In zato potrebujem seveda podporo vas vseh, podporo podpredsednic, podpredsednikov, ki jih bomo izvolili sedaj. In sedaj smo pri naslednji točki na dnevnem redu pri izvolitvi podpredsednic, podpredsednikov. In tudi tu se moramo držati pravil poslovnika in sicer eh, sklepčnost je zagotovljena, to je Vilja ugotovila že prej eh, in sedaj zbiramo kandidature za prvega podpredsednika, za drugega, za tretjega in četrtega in sprašujem, kdo um, želi predlagati uh, kandidata za prvega podpredsednika, podpredsednico. V imenu uh, GUE bi predlagala Eugenija Gönes Kalop. Hvala lepa. Ki pa je gospa Rodrigeška ka, palop ali sprejimate to kandidaturo, to, ta predlog? Ja, hvala lepa. Zelo dobro. Torej, vi ste polnopravna članica eh, odbora za ženske in ste tudi pravilno eh, podali izjavo o kodeksu ravnanja in tudi o finančnih interesih. In zato predlagam, da vas eh, izvolimo z aplauzom. Vsi, vsi, ki ste za to, prosim vas, da zaploskate. Čestitamo in prosim vas, da se mi pridružite tu na podiju. Preden bomo nadaljevali z naslednjo izvolitvijo podpredsednika podpredsednice. So, uh, congratulations. Čestitke. In sedaj sledi izvolitev drugega podpredsednika. In tudi tu spet sprašujem, ali želi kdo predlagati kandidata, kandidatko. Gospa predsednica, veliko veselje mi je, da lahko predlagam eh, gospod Kvendelin del Paskurfield za drugo podpredsednico odbora. Hvala lepa, eh, gospa del Boskurfield, ali se strinjate? Ja, to pa res zelo gre zelo gladko in tudi jaz lahko potrdim, da ste polnopravna članica odbora, da ste pod, pravilno podpisali izjavo o finančnih interesih in o kodeksu ravnanja in zato predlagam tako kot že prej, da spet eh, potrdimo izvolitev s ploskanjem. So, Čestitamo. prisrčno pozdravljeni tu na podiju. Committee in harmony. Ja, yeah. so uh, we are coming to the next. Naslednji korak bo izvolitev tretjega podpredsednika, podpredsednice. Postopek že poznamo in spet sprašujem, kdo želi predstaviti oziroma predlagati kandidata za to. Eh, ne govori se v mikrofon. V imenu ELS želim eh, predlagati gospod, gospod Elizabet Vosenberg za to funkcijo. Gospa Vosenberg, ali se strinjate? Hvala čestitam vam k izvolitvi, ja, hvala lepa in to sprejemam. Spet eh, lahko potrdim, da ste polnopravna članica tega odbora, da ste podpisali izjavo o kodeksu ravnanja in tudi o finančnih interesih in tudi predlagam, da tako kot prej, da vas izvolimo z aplauzom. So Čestitamo in prosim vas, da se nam pridružite. <clears throat> Manjka nam še en podpredsednik oziroma podpredsednica in vidite tu na podiju zelo veliko žensk. Zagotoviti moramo raznolikost, zato eh, sprašujem, eh, kdo bo predlagal četrtega podpredsednika. Ja, strinjam se, čas je za moškega tu na podiju. In za skupino SND predlagamo Roberta Biedrona iz Polske veliko veselje mi je, da lahko vprašam eh, Roberta, ali se strinja s tem predlogom. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati vsem kolegicam, ki so bile izvoljene, ker sem zadnji. Se čutim, eh, vem, kako se ponavadi počutijo ženske. Ja, to sprejemam, to mi bo v čast in veselje. Hvala. Thank you. No, kljub temu moramo spoštovati eh, poslovnik in potrjujem, da ste podpisali izjavo o kodeksu ravnanja, da ste podpisali tudi izjavo o finančnih interesih in da ste polnopravni član tega odbora in da eh, se raznolikost parlamenta zrcali v sestavi predsedstva. In zato smo zelo veseli, da da vas lahko imenujemo v to funkcijo. Pravzaprav smo že zaploskali, ampak kljub temu vas prosim, da formalno še enkrat zaploskamo in ga s tem tudi formalno izvolimo za, eh, v to funkcijo četrtega podpredsednika. Jetzt ganz zum Schluss müsste man Punkt 6 nur noch die Sache und nächste Sitzung. Uh, torej, nismo še uh, uh, v celoti zaključili seje. Zelo sem vesela um, tega predsedstva. Um, ta odbor bo um, močan in se bo boril za pravice in zato se že zelo veselim sodelovanja z vami in na koncu še nekaj obvestil predsednice. Prvič in sicer koledar um, sej za 2019. Dobili ste ta koledar uh, po mailu uh, in tudi po spletu si to lahko ogledate. Če ne boste ugovarjali, bo ta koledar sprejet. Ne vem, ali ste si to že natančno ogledali ali kdo ugovarja tem terminom, če ne, so sprejeti s tem eh, termini naših sej. Naslednja točka, zgo, um, jezikovni profil odbora. Um, torej, prejeli ste tudi jezikovni profil po e-mailu. In tudi na spletu to najdete. Če nihče ne bo ogovarjal, bo s tem jezikovni profil za naš odbor sprejet. Ni nobenega ugovora, zato je to sprejeto. In potem. Um, um, V seji ste prejeli eh, tudi um, mapo z informacijami, ki jih potrebujete za vaše delo v vseh jezikovnih verzijah. In naslednja seja bo 24. julija s pričetkom ob 9. uri. Eh, upam, da boste nekateri še prisotni na, tem, na tej seji. To je pač že eh, neposredno pred počitnicami in s temi besedami začnem, želim zaključiti današnjo sejo. Hvala lepa in veselim se sodelovanja. Hvala.